Janssens in sicer 5. maja. Leta 2014 je bil član odbora za razvoj v Evropskem parlamentu in je vodil delegacijo za odnose z Afganistanom. Družini in vsem svojcem izrekam sožalje.